predsednikom sveta podpisal pet dokumentov, ki so bili sprejeti. In naslove teh pravnih dokumentov najdete v zapisniku z današnjega zasedanja. Zdaj pa